Good morning, dear colleagues. Good morning. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Samo nasmejane obraze vidim danes, to je zelo dobro. We'll have quite a relaxed meeting. Mislim, da bo sestanek potekal zelo dobro. Zato sem vam dala akademsko četrt. let's start under point 16. Točka na dnevnem redu. Čaka nas osnutek mnenja o razširanju podatkov satelitov za opazovanje zemlje v komercialne namene. Poročevalec je gospod Weidenholzer, pristojni odbor je ITRE mi pa smo pristojni v okviru 53. člena, pristojnosti imamo v zvezi z vidiki varstva podatkov, imko pa je povezan v okviru 54. člena. Najprej poročevalec, poročevalci v senci, na to pa še vsi ostali. Izvolite, gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Pri tem osnutku gre za to, da obstaja vedno več možnosti za opazovanje Zemlje iz vesolja. Teh podatkov je zelo veliko in te podatke bi lahko obravnavali tudi v Evropi. Načeloma je prav, da ne zaviramo napredka zaenkrat ni mogoče ustvarjati osebnih podatkov oziroma podatkov v zvezi z posamezniki. To se lahko v prihodnosti spremeni, zato smo mi se odločili za sodelovanje in podati svoje komentarje. Nekaj sem želel postaviti v središče, namreč varstvo podatkov je za nas zelo pomembno in varstvo podatkov ne sme biti obravnavano samo v vodnih izjavah, ampak da mora biti to vključeno tudi v samo jedro besedila, to odraža naša prečakovanja. Prav tako pa sem želel pojasniti nekatere nejasnosti, ki bi lahko bile v besedilu. Gre za občutljive podatke. Obravnavo občutljivih podatkov ne smemo ovirati. Določene stvari tukaj sem izboljšal in tudi kar zadeva časovnico. Tehnične inovacije so tukaj zelo hitre in po uvedbi te direktive bo časovnica skrajšana. Ne bomo govorili več o triletnem obdobju, ampak se bo poročalo vsako leto, zato da bomo lahko ustrezno reagirali. Mislim, da je smiselno, da tukaj pripravimo evropska pravila. Države članice imajo sicer tudi nekatere svoje pravila, ampak eh, glede na to, da imamo strategijo za digitalni skupni trg, ni smiselno, da bi vsaka država pristopala po svoje, zato je dobro, da imamo evropski pristop. Mislim, da se tudi drugi odbori strinjajo s tem. mi smo hitro, dobro napredovali kot odbor, hitre bo šele septembra pripravljen na to, oziroma bodo tako daleč. Zato smo lahko rok za uložitev predlogov sprememb podaljšali do začetka junija in mislim, da je to smiselno. Hvala. Hvala, gospod Weidenholzer. Monika Holmer, izvolite. Nachdem heute jeder 15. Vsak ima 15 minut časa, da danes govori, zato ker nas je tako malo v dvorani. Bom tudi sama spregovorila, no, to je šala. Mislim, da je to dober sistem in potreben sistem. Imam pa vprašanje ali dve, mislim pa, da bomo lahko to kasneje še rešili. In sicer prvo vprašanje. Vprašanje za komisijo. Kaj komisija meni ko govori o specifičnih informacijah. Vem, da se informacije uh, uporabljajo na določene, na, za določene namene. Gre za vprašanje definicije. Mislim, da definicija ni tukaj dovolj dobra. Zanima me, kaj konkretno mislijo s tem. Ne vem, ali obstaja definicija za to, za ta termin. Vprašanje za gospoda Weidenholzerja pa je, države članice ne smejo uporabljati osebnih podatkov, to je jasno. Kaj pa tisto v zvezi z državami članicami, da bi lahko prepovedale razširjanje teh informacij in podatkov? Zanima me, Zakaj si to storil? Zakaj države članice ne bi smele posredovati teh eh, podatkov? Zato, da ne bo vsak zadev urejal po svoje. Predlog spremembe 4. Tam spet uvajaš eh, pravilo, da bi države članice lahko pripravile lastna pravila. Zanima me, zakaj? ali obstajajo kakšni podatki, ki bi si jih morali natančneje ogledati. To sta moje dve vprašanje. Drugače pa mislim, da je dobro, da smo razjasnili, da so osebni podatki ločeni. Če se bo vprašanje v zvezi s tem, da je pojavilo, je jasno, da ščitimo varstvo podatkov, to je v okviru ustrezne direktive prav tako, tako zapisano. Hvala kolegi Weidenholzerju. Imela sem samo dve vprašanji, zato da bomo vedeli, kakšno je ozadje te odločitve. In še krajšanje časovnice z treh let. Torej, v treh let naj bi komisija poročala. E, ti si to skrajšal na eno leto. Ne vem, ali je to izvedljivo, ne vem, ali bo po enem letu že mogoče govoriti o kakšnih eh, rezultatih. Ne bi mu morda govorili o dveh ali treh letih, zato da bi imeli neko osnov, ki bi jo lahko preverjali, iz katere bi lahko izhajali. V okviru ocenjevanja bi lahko potem imeli nekaj materijala, s katerim bi lahko delali po enem letu, po mojem ne bomo imeli še nič, s čimer bi lahko operirali. Hvala. Hvala lepa, gospod Mlinar. Hvala lepa. Na no, vsi govorijo nemško, potem bom pa še jaz govorila nemško. To je čisto specifičen vokabular, seveda. No, kolega Weidenholzer, čestitam za dobro opravljeno delo. Mislim, da je to dobro opravljeno delo, gre v pravo smer. Gospa Holmeier, vi ste omenjali to, kar je zelo pomembno. Namreč najti moramo pravno ravno težje. Imamo seveda interes, da bi podatke zbirali na evropski ravni, vendar seveda je treba zaščititi in zavarovati temeljne pravice, kajti evropski državljani se morajo počutiti varne. Predlog spremembe 8, 8. člen, tretji odstavek, tam vse to poudarja, zato ta predlog spremembe podpiram. Ampak to, kar je omenila gospa Holmajer, je zanimivo. Zakaj bi potem spet dali možnost, da države članice zadeve urejajo po svoje? Ne vem, ali ne gre to proti našemu. Osno, naši osnovni usmeritvi. Hvala. Hvala. Želi še kdo spregovoriti? Komisija, želite vi kaj dodati? Izvolite. Thank you, thank you very much, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Povedati želim, da komisija podpira predloge sprememb. Bolj jasno moramo povdariti varstvo podatkov, in to je treba vključiti v besedilo. Vendar, kot drugi govorniki, tudi komisija meni, da bi nekateri predlogi sprememb lahko spodkopali razsežnost notranjega trga v tej direktivi. Želimo vas opozoriti na to, še posebej, ko govorimo o razširjanju satelitskih podatkov in fotografiji nizke in srednje ločljivosti. In še specifično vprašanje gre za informacije na osnovi teh podatkov. To je predlog spremembe 3. To je omenjala gospa Holmajer. Razlaga je preprosta. Direktiva govori o nadzoru nad satelitskimi podatki visoke ločljivosti. Govorimo pa o tem, ko se prvič sprostijo na trgu. Morda ti podatki niso surovi podatki, ampak so že obdelani. Člen samo pač pravi, ne glede na to, ali so surovi podatki ali obdelani, želimo pokriti obe možnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gonzales, potem pa poročevalec. Ja, pitanke eh, mi jih izčel. Hvala lepa. Mislim, da nimamo različnih mnen, vsaj ne preveč. Gospod Holmer, predlog spremembe 4, tukaj ste mi postavili vprašanje. O tem lahko govorimo, to je jasno. Rok enega leta, mislim, da je to vsebinski problem. Glede na to, da se tehnologija hitro razvija, bi se mi zdelo dobro, da bi lahko hitro ukrepali, ne pa da čakamo tri leta. Morda bi lahko kako drugače zadeve uredili. Gre pač za to, da spremljamo hitro razvijajočo se tehnologijo. Šest mesecev, hitro mine in eh, na tem področju, mislim, da potrebujemo nekaj, s čimer bi se lahko hitreje odzivali na spremembe. Hvala. Seveda pa se že veselim nadaljnega sodelovanja s kolegicami in kolegi. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. juni. Točka 17. leta 2014 v Ženevi so sprejeli nov protokol Mednarodne organizacije za delo o prisilnem delu. Ta protokol naj bi rešil vrzeli pri izvajanju te konvencije in dosegel napredek na področju preprečevanja trgovanja z ljudmi in na področju izkoriščanja delovne sile. Ta protokol je namenjen področjem evropske zakonodaje, ki so že zelo regulirane in države članice se ne more odločiti, da bi ratificirale protokol zunaj okvira institucij EU, kajti deli protokola spadajo v pristojnosti EU. Zato je svet sprejel osnutek sklepa, v katerem države članice povlašča, da ratificirajo tiste dele protokola, ki spadajo v okvir pristojnosti EU. V skladu z členom 218 PDEU mora parlament podati svoje soglasje. Povabili smo komisijo in svet, da predstavi osnutek, da predstavite osnutek sklepa, potem pa bo dobila besedo poročevalka gospa Stevens. Komisija, svet in poročevalka. Gospod Pišo, izvolite. Če. E. Hvala lepa. Julija 2014 je bilo na mednarodni konferenci konvencije za delo, eh, je bil sprejet sklep o protokolu, o katerem govorimo. Sprejetje teh eh, instrumentov je potekalo v skladu in ob eh, sodelovanju EU. 80 let potem, ko je ILO sprejel konvencijo 29 o mednarodnih delovnih standardih, nas čaka še veliko dela. ILO ocenjuje, da 21 milijonov ljudi dela v prisilnem delu, še posebej v okviru trgovanja in izkoriščanja. To ustvarja 150 milijard ameriških dolarjev nezakonitega dobička. Delavci v gospodinstvih v ribištvu, rudarstvu ali na področju kmetijstva so še posebej izpostavljeni prisilnemu delu. V medijih smo lahko pred kratkim brali te, o teh grozovitih primerih. Tega si skoraj ne moremo predstavljati. Izvajanje teh standardov bo omogočilo lažji boj proti prisilnemu delu. Države, ki so ratificirale protokol iz leta 2014, so se strinjali, da bodo preprečevala prisilno delo, da bodo izboljšale zaščito žrtev in da bodo zagotovile dostop do pravnih sredstev. Prav tako morajo razviti nacionalne politike in akcijske načrte za boj proti prisilnemu delu, prav tako morajo preprečevati prisilno delo tudi tako, da obveščajo ranljive ljudi in da se borijo proti goljofivim praksam ocenjevanja, kar zadeva žrtve prisilnega dela. Protokol uvaja obvezo o tem, da se identificira, sprosti, pomaga in rehabilitira žrtev. Države morajo zagotoviti tudi dostop do pravnih sredstev, vključno z kompenzacijo za vse žrtve pristojne oblasti ne bodo preganjale žrtev mm, zaradi nezakonitih dejanj, ki so jih žrtve morale storiti. Gre tudi za mednarodno sodelovanje na področju prisilnega dela. Izvajanje protokola je zelo pomembno za Evropsko unijo. Evropska unija želi spodbujati človekove pravice, dostojno delo, prav tako pa želi izkoreniniti prisilno delo in trgovanje z ljudmi, tako na notranji ravni, kot tudi drugot po svetu. V zvezi s protokolom je zelo pomembno, da se bo EU zavezala k spodbujanju pravic otrok in enakosti spolo, nekatere ženske so še posebej izpostavljene določenim oblikam prisilnega dela. Pravice na delu so ključnega pomena, ratificiranje konvencije ILO pomeni, da bo EU poslala pomemben signal v zvezi s tem, kako spoštuje pravila in politike na področju dela. Poleg tega je treba upoštevati še strategijo za boje proti trgovanju z ljudmi, zato Evropska unija poziva države članice, da ratificirajo vse konvencije, sporazume in protokole v tej smeri. Tako se bomo lahko bolje borili proti trgovanju z ljudmi. Krepitev žrtev in eh, pravic v EU je prav tako prednostna naloga Evropske komisije. To velja že nekaj let. Pravila morajo veljati čez meje, in Evropska unija samo krepi prizadevanja na tem področju. Ratificiranje tega protokola o prisilnem delu bo vplivalo seveda tudi na naše zunanje odnose, še posebej na področju trgovinskih in pridružitvenih sporozumov. Tako bomo lahko zagotovili enake možnosti za vse, tudi s partnerji in sosedi. Da bi lahko spodbujali protokol v tretjih državah, moramo poskrbeti, da bodo zadeve urejene doma, kakor velja za osem temeljnih konvencij Mednarodne organizacije za delo. Ta protokol zadeva določeno zakonodajo Evropske unije, gre za zaščito žrtev in za dostop do pravnih sredstev, zato to vključuje tudi pravosodno sodelovanje, to je pokrito z direktivo 2011 skozi 36 in direktivo 2012-29. Protokol preprečuje tudi prisilno delo in to zadeva direktivo na področju sociale, zadeva pa tudi pravila o prostem gibanju ljudi, pa tudi azil in priseljevanje. Gre za direktivo 2004-81 o pomoči žrtvam. Na zunanjem področju protokol zadeva mednarodno politiko, trgovinske instrumente in tako naprej. Tam so omenjeni temeljni delovni standardi. Gre za konvencije ILO, ki jih je treba čimprej izvajati v EU in v tretjih državah. Zakonodaja EU je bolj podrobna kot um, zakonodaja v tem protokolu. Na mednarodni konferenci smo dosegli, da ni nezdružljivosti med določbami protokola in pravnim redom skupnosti. Glede na to, da so pravila tako pomembna, je potreben okvir EU, zato da lahko države članice ratificirajo ta protokol. Zato je zelo pomembno, da se odpravijo pravne ovire na ravni EU. Zato je komisija sprejela predloge za sklepe sveta čim prej, zato da bi ratifikacija lahko stekla čim prej. Ti predlogi so bili sprejeti septembra 2014. Države članice naj bi v interesu EU ratificirale protokol o prisilnem delu, ukolikor to spada v pristojnost EU. Države članice lahko do konca leta 2016 storijo vse, kar je treba. Podali smo dva predloga. Prvega o socialnih vidikih in eh, drugega o kazensko-pravnih vidikih. Zato, da bi lahko upoštevali različne postopke v svetu. Gre za pravno, ne pa vsebinsko ključnico. Svet je sprejel oba predloga v okviru 2186 postopka oziroma člena. Sedaj pa čakamo na soglasje parlamenta govorimo o kazensko-pravnih vidikih, drugi predlog o socialnih vidikih pa obravnava odbor za zaposlovanje. Podobno kot velja za delavce v gospodinstvih, konvencijo o kemikalijah in še treh drugih konvencijah. Upamo, da bomo lahko hitro dosegli dogovor, zato da bodo države članice hitro ratificirale ta protokol, nekatere so ga že. Komisija podpira odločitev a, sveta in seveda bi nam vaše soglasje prišlo prav. To je zelo pomemben element, zato da bo Evropska unija lahko spodbujala sprejemanje temeljnih delovnih standardov na globalni ravni, borili pa se bomo lahko tudi proti trgovini z ljudmi. Zato bomo lahko hitro ratificirali ta standard, obenem pa bomo lahko preprečevali oblike prisilnega dela, zagotovili bomo kompenzacijo za žrtve, lahko pa bomo tudi sodelovali na mednarodni ravni. Hvala predsedstvu sveta in poročevalcem. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa predsedstvo, gospa Kigela. Uh, eh, thank you, madam, and honorable members. Uh, thank you. Hvala lepo, gospod predsedujoča, hvala poslanke in poslanci. Hvala, da lahko spregovorimo o imenu latvijskega predsedstva. Predstaviti vam želim stališče sveta zato da bi države članice lahko ratificirale ta protokol v zvezi z konvencijo o prisilnem delu. Ta sklep zadeva pravosodno sodelovanje v kazanskih zadevah, kakor je komisija povedala, se podobna politika samo socialnega vidika obravnava v odboru za zaposlovanje. Prisilno delo je pojav, ki obstaja še 80 let po sprejeti ustrezne konvencije, lani smo jo dopolnili z protokolom. Protokol je politično zelo pomemben. Naj bi okrepil boj proti prisilnemu delu, prav tako pa bi naj pomagali žrtvam in olajšali mednarodno sodelovanje. V času pogajanj v svetu so države članice povedale, da podpirajo protokol in tudi ratifikacija resolucija bo sprejeta, bo odločitev pomagala državam članicam, da ratificirajo tudi tiste dele protokola, ki so v pristojnosti EU v okviru člena 82 skozi 2 pod EU. Da bi zadeve še bolj pojasnili, se nam je zdelo smiselno, da spremenimo besedilo komisije na več mestih dodali smo novo uvodno izjavo 2, v kateri povdarjamo, kako pomembna je konvencija ILO. Uvodno izjavo 2, ki je bila prej v besedilu, smo pojasnili, razjasnili. Žrtve krznivih dejanj so sedaj bolje zaščitene. Pojasnili pa smo tudi, skupna pravila na tem področju. Dodali smo sedmo uvodno izjavo in spremenili prvi člen, zato da je jasno, katere dele protokola ta sklep zadeva. Prav tako pa smo spremenili uvodno izjavo 8 v zvezi z protokolom 29, zato da bo jasno, da Danska ne sodeluje pri tem. Četrti člen smo izbrisali, kajti stališče Danske je drugačno od stališča Evropske unije, tam je to primarna zakonodaja. 2. marca je svet dosegel načalni dogovor, upoštevati pa je treba seveda zelo velik pomen tega protokola. Zato smo postali zelo pomemben signal, da lahko Evropska unija pokaže na izboljšan okvir za boj proti prisilnemu delu. Na koncu želim povedati še, da upam, da bo parlament podal svoje soglasje za to, da bo svet lahko ta akt tudi sprejel. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalko gospa Stevens. Thank you. Thank you, Chair. So Hvala lepa. Hvala svetu in komisiji za predstavitev. Podarili so glavna vprašanja in tudi dogovor, ki je bil dosežen. V bistvu gre za temeljne pravice, gre za zaščito žrtev in tistih, ki so najbolj izkoriščeni. To škodi posameznikom, družbi in tudi gospodarstvu zagotoviti, moramo, da bo ra protokol ratificiran in to je zelo pomemben korak na poti boja proti trgovini z ljudmi. Tako bomo tudi zaščitili žrtve povsod po Evropi. Parlamentarni postopek je morda preprost, ampak vprašanja, ki jih obravnavamo, prav gotovo niso. Leta 1930 je začel veljati osnovni protokol in eh, žalostno je, da leta 2015 še vedno govorimo o tem. Minilo je že skoraj 100 let. Mednarodna organizacija za delo meni, da je skoraj 20,9 milijona ljudi žrtev prisilnega dela. Vrzele pri izvajanju teh ukrepov pomagajo kriminalcem, zato je zelo pomembno, da bodo države članice poskrbele, da se kriminalci ne bodo imeli kje skriti. Ta protokol je namenjen temu, da bi okrepili boj proti prisilnemu delu. Kot zakonodajalci moramo pač pomagati tistim, ki so najbolj ranljivi, zato upam, da lahko računam na podporo kolegic in kolegov pri tem, da damo soglasje Evropskega parlamenta. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospa Stevens. Zdaj pa gospa Pusmanova, ki je bila porčevalka v Senci. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Predlog za poblesedo držav članic za ratificiral protokol konvencije mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu je nekaj, kar ne bi izboljšalo delovne pogoje, prav tako situacijo v smislu človekovih pravic in pravic otroka. Po mojem mnenju pa s tem lahko posredujemo tudi jasno sporočilo komercialnim partnerjem Evropske unije in tudi tistim, ki pravzaprav izvažajo delovno silo v tujino v nasprotju z temeljnimi pravicami. Dve leti po tragičnem dogodku v Bangladešu, torej prihaja ta protokol v pravem času. S tem pregledujemo tudi konvencijo in jo umeščamo v bolj relevanten okvir, ko gre za prisilno delo in seveda se moramo proti temu pojavu še naprej boriti. Bistvenega pomena je to, da bomo lahko okrepili pravice žrtev, da bomo omogočili dostop do pravnih sredstev in obenem kaznovali v čim večji meri tudi trgovce z ljudmi to je veliki izziv glede na to, da gre za pristojnosti Evropske unije. Naša skupina toplo pozdravlja to delo. Vse pravne ovire bi morali odpraviti, države članice pa bi morali delovati v interesu Evropske unije in ohraniti ustrezne delovne pogoje ter eh, človekove pravice na splošno. Najlepša hvala, gospod Hismanova. Še kdo? ima še kdo kakšno pripombo. Če ne, potem se obračam ponovno na gospod Stevens, če bi želela podati še kak komentar. Ne. Najlepša hvala. Osnutek mnenja bo predstavila gospa Stevens 4. junija. Najlepša hvala in veliko sreče delu v prihodnosti. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Kolege iz sekretarijata moram najprej poprašati, ali so z nami vsi, ki naj bi sodelovali pri razpravi o tej točki, no poročevalec je z nami, tako lahko nadaljujemo z obravnavo naslednje točke. Gre za točko 18 na dnevnem redu. Odbor Libe se je odločil sprejeti poročilo o letnem, oziroma mnenju o letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU v letih 2012-2013, se se to osredotoča tudi na izvajanje ter spoštovanje prava. Za nas je bilo bistvenega pomena, da zagotovimo tudi ustrezen prenos v nacionalne zakonodaje, ko gre za to področje in zato je pomembno, da si ogledamo ta dva dokumenta. Najprej bom predala besedo komisijo, ki lahko predstavi svoje ugotovitve na področju pravosodja in notranjih zadev pri teh letnih poročilih. Potem pa bo še gospod Ungorjano predstavil svoj osnutek mnenja. V imenu komisije gospod Tomaš Boršek. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lep dan vsem. Letno poročilo komisije o spremljanju uporabe prava je vključeno v glavni dokument, glavno poročilo, ki podaja statistike o najpomembnejših vidikih obravnave primerov. Nekatere primere kršitev so vezane na države članice, potem pa tudi nekateri formalni primeri kršitev postopkov. Poročilo poseboje tudi splošne statistike sodnih zadev v določenem letu. Tukaj smo morali upoštevati določene politične premisleke, ki so se nam zdeli zelo pomembni v teku določenega leta. In glavno poročilo na to dopolnimo še z dvema delovnima dokumentoma, enega strukturiramo glede na države članice, ter navedemo še nekaj več podrobnosti glede najnovejših postopkov kršitev, sodnih postopkov, pritožb in pa pilotnih postopkov. Potem pa imamo še drugi ceni dokument, ki vsebuje podatke o različnih političnih področjih. najprej za področje pravosodja, potem pa še statistike glede notrnih zadev. Ogledali smo si osnutek poročila odbora Libe in eh, lahko se strinjamo glede določenih točk, se posebej glede številnih pritožb, ki se ulagajo v povezavi z pravosodjem. Komisija tega visokega števila pritožbe ne tolmači kot eh, nekaj negativnega, ne nujno, še vedno obstaja precejšna zmeda med evropskimi državljani v smislu uporabnosti in pa izvajanja temne listine o človekovih pravicah. Evropska komisija spremlja vsako pritožbo, ki jo prejme in potem posreduje evropskim državljanom tudi povratne informacije. Prav tako bi Evropska komisija morala poskrbeti za popoln prenos nacionalne zakonodaje, ko gre za evropski azilni sistem. Nekatere direktive in uredbe, ki so vezane na azilni sistem, so že v veljavi. Dve ključni direktivi pa bosta začeli veljati šele potem, ko bo potekal rok za prenos nacionalne zakonodaje maja 2015. Šele po tem roku bo lahko Evropska komisija ugotavljala, da so države članice ustrezno izvajale pravila in ali so se ta pravila spoštovala. Kar zadeva trgovino z ljudmi in pa zadevno direktivo povezano s tem področjem, bi želeli povedati, da je komisija že začela z podrobnim preverjanjem prenosu v nacionalno zakonodajo, ko gre za izvedbene ukrepe. Posledično smo sprožili že 13 nove postopkov za ugotavljanje kršitev, zaradi tega, ker nekatere države članice niso priglasile ali pa niso pravočasno priglasile izvajanje teh ukrepov. Takoj, ko bo teh postopkov za ugotavljanje kršitev konec, si bomo bolj podrobno ogledali, ali so bili te ukrepi ustrezno izvedeni in niso torej le na papirju. Glede protokola 36 k Lizbonski pogodbi. Nekdani ukrepi iz 3. stebra so prav tako v obravnavi na Evropski komisiji. Gide Homin Just zbirata podatke o transpozicijskih ukrepih držav članic. Pred decembrom 2014 je te ukrepe oziroma podatke o ukrepih zbiral svet in šele po tem roku so se ti podatki prenesli na Evropsko komisijo. In na ducate okvirnih sklepov je treba prenesti v nacionalne zakonodaje. To je res obsežno delo. Vendar bo Evropska komisija v nadaljnih letnih poročilih upoštevala tudi te spremembe in podala izčrpno poročilo v povzavesti. Glede dostopa do informacij, ko gre za kršitve in potencijalne kršitve, ki so splošno znane tudi kot eh, težave povezane s transparentnostjo. Evropska komisija meni, da obstaja legitimni interes za Evropski parlament, kot tudi za evropske državljane, da pridobimo ustrezno količino informacij v povezavi z postopki za ugotavljanje kršitev. Po drugi strani, to pa je potrdilo tudi Evropsko sodišče, bi morali ti postopki državam članicam zagotoviti tudi določeno maržo zaupnosti, v okviru katere lahko komisija in države članice izgladijo in poiščejo ustrezne rešitve, tako da rešijo pravne zadeve, ne da bi se obračale na sodišče in da ne sprožajo dolgih in dragih postopkov za ugotavljanje kršitev. Na nek način gre torej za delo, ki je povezano z iskanjem ravnovesja, vsaj po mnenju komisije. Osnutek poročila na to omenja tudi nekatere dodatne informacije, s katerimi bo letno poročilo dopolnjeno. Komisija se je o tem pripravljena pogovoriti s parlamentarnimi odbori in odbori poslanci ter poslankami. V okviru naših zmožnosti, da posredujemo dodatne informacije, pa lahko razmišljamo tudi o nadaljevanju te razprave o bolj strukturiranem posredovanju informacij Evropskemu parlamentu. Povedati pa moram, da Evropska komisija že vsebuje informacije o tekočih postopkih na svoji spletni strani in redno o tem obveščamo tudi javnost. Če se bo Evropska komisija odločila za nadaljni formalni korak v tem postopku, potem bo to prav gotovo priglašeno tudi javnosti ali pa če se ti postopki zaključijo. Najlepša hvala. Zdaj pa še poročevalec gospod Ungrijanu. Najlepša hvala predsedovoča, kot eh, ste že povedali, poročilo zadeva, letno poročilo o spremljanju uprave prava EU v letih 2012-2013. Pravno mene preučuje situacijo na področju pravosodja in notranjih zadev. Skladno podatki, ki so vsebovani tudi v prilogah. Na področju notranjih zadev je bilo leta 2014 več 100 primerov kršitev, tudi ko gre za trgovino z ljudmi. Potem je prišlo do številnih primerov zagotavljanja kršitev zaradi poznega prenosa. To smo gotovili naprimer pri direktivi o preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi. Azil še vedno ostaja tisto področje, kjer se vlaga veliko število pritožb strani državljanov. Na področju pravosodja leta 2013. Večina primerov kršitev zadeva pravice državljanov in pa prosti pretok oseb. Številne zadeve so bile začete zaradi poznega prenosa v nacionalne zakonodaje, ko gre za pravico do pravnih sredstev v teh postopkih. Več kot šest držav članic eh, ni zmogla v določenih časovnih rokih priglasiti izvedbenih pravil iz direktive. Na osnovi poročila je mogoče opaziti, da se države članice trudijo razrešiti te kršitve preden pride do sodbe Evropskega sodišča, vendar pa bi morali ta truda v zagotavljanje skladnosti ukrepiti že prej, že v naprejšnji fazi, preden pride do te točke postopka. V prejšnjih letih je komisija uložila veliko truda v pomoč državam članicam pri prenosu nacionalne zakonodaje in v tem smislu smo dobili cel sklop eh, ukrepov, naprimer korelacijske tabele, potem tudi semafore, barometre, smernice, ki se zdaj že upoštevajo vendar pa lahko opazimo, da so informacije o izvajanju prava EU, še posebej na področju PNZ, pomankljive. Morali bi biti bolj strukturirane, podrobne, pregledne in dostopne. Kot je navedeno v poročilu, bi letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU morali zapolniti z drugimi ukrepi, ki bi omogočili Evropskemu parlamentu, da bi bolje poznal trenutno stanje izvajanja. Evropska komisija bi morala opredeliti najboljši način, da se to doseže, pri tem pa uporabiti tudi trenutne komunikacijske kanale za to, da okrepi transparentnost in zagotovi ustrezen, učinkovit dostop do informacij, ko gre za informacije o izvajanju prava EU. Seveda sem pripravljen na odgovarjati na vse pripombe in vprašanja kolegov in kolegic in se veselim tudi sodelovanja z poročevalcem v senci. Hvala. O, mister Ungurjanu. Najlepša hvala, gospod Ungurjanu. Gospa Guillaume. V imenu poročevalca v senci, potem pa še gospa Hjusmanova kot poročevalka v senci. Izvolite, gospa Guillaume. Najlepša hvala, sama nisem uradna poročevalka osence, ampak eh, nadomišem gospod Breja. Poplastil mi je, da se zahvalim Evropski komisiji in poročevalcu za to predstavitev, da povem, da splošno gledano gospod eh, Baje lahko podpre nekatere prioritete, ki so vsebovane v poročilu gospoda Ungorjanu. Tukaj gre predvsem za prenos svežnja o azilni politiki ali pa tudi to, kar je vezano na pravico do pravnih sredstev. Številni pravni instrumenti, ki so sprejeti na področju PNS, so bistvenega pomena. Želijo ustrati pri treh točkah. Prvič, bistvenega pomena je pospešiti prenos direktive, ko gre za trgovino z ljudmi. Mislim, da so se na to že sklicevali. Ta kršitev človeškega dostojanstva je nekaj, česar ne moremo podpirati, prav tako porčevalstvo omenja v tem besedilu, vendar pa mora res ustrajati pri pomenu tega. Tudi glede na situacijo s sredozemljem, mislim, da morajo države članice upoštevati te svoje odgovornosti ter zaščititi žrtve trgovine z ljudmi. Okrepiti morajo te ukrepe, še posebej glede na zadnje tragične dogodke. Potem drugič, eh, ukrepe vrčevanja, ki jih je upeljala Evropska unija, seveda krnijo tudi proračun in pa zmožnosti javnih organov, da se odziva na te situacije in pa da odpravlja kršitve v Evropski uniji. To pravzaprav eh, izkrivlja situacijo. Eventualno bi morali izboljšati tudi urejanje uporabe prava EU za delavce ter državljane v smislu zdravja in varnosti, kot je to opredeljeno v temeljni listi o človekovih pravicah. Najlepša hvala, gospa Gijom. Gospa Hizmanova. Predsedatelj, vžajmi kolegi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi, najprej bi želela čestitati našemu poročevalcu za upravljeno delo, prav tako mu čestitam za to, da se je držal pristojnosti, poblastili in mandata našega odbora. Mislim, da je bistvenega pomena spremljati uporabo prava EU. To je v osredju našega dela, spremljati moramo uporabo prava, saj ima to tudi neposredne posledice na življenje naših državljanov. Glede na to, se mi zdi dobro, da obe letni poročili omenjate številne postopke, ker je prišlo do kršitve prava EU. Je pa zelo zaskrbljujoče, da prihaja do zamud. Strinjam se, da je za pravo EU zelo pomembno, da se ga uporablja in izvaja pravočasno in učinkovito. To je bistveno za azilni sistem, kot tudi za boj proti trgovini z ljudmi. Seveda je Evropska komisija varuhinja pogodb. Zato mislim, da bi morala biti tudi veliko bolj ambiciozna pri zagovarjanju temeljnih stenov človekovih pravic. To sem želela povedati. No, preden predam besedo poročevalcu, naj vam povem, da skladno z okvirnim dogovorom Evropske komisije, naj bi poleg letnega poročila o uporabu, uporabi prava EU, komisija Evropskemu parlamentu posredovala tudi povzetek informacij glede vseh postopkov ugotavljanja kršitev. To bi Evropska komisija res lahko storila, saj teh informacij zdaj nimamo. Zdaj pa vračam besedo poročeval za gospod Ungurjan. Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam govornikom za te pripombe, nekatere sem že upošteval in veselim se tudi nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Rok za uložitev predlogu sprememb je 19. maj opoldne to torej naslednji teden. Še vedno imamo zelo veliko časa. petindvajset minut, tako da bi morali prekiniti sestankom. No, kolegi bodo z nami čez pet minut, ne vem ali potrebujemo premalo. Uh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 Let's continue the debate today. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo z današnjo razpravo kar naprej po dnevnem redu. Točki 19 in 20. Čaka nas dve poročili Evropske komisije, najprej o napredku Romunije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, na to pa še napredek Bolgarije v okviru istega mehanizma oziroma tega mehanizma. Ta mehanizma sta bila uvedena ob pristopu obeh držav leta 2007. Takrat je prišlo do dogovora, da je treba še več delati na nekaterih ključnih področjih, zato da se odpravlja nekatere pomankanja oziroma mm, pomankanje v boju proti organiziranim kriminalom in tako dalje. Od leta 2012 se je potekala prva faza tega mehanizma, v drugi fazi pa se je fokus premaknil na izvajanje spremembe iz prve faze ter na konsistentno izvajanje zakonodaje ter zagotavljanje neodvisnih pravosodnih organov. Januarja 2015 je komisija objavila poročilo o napredku, o mehanizmu, ko gre za pravosodne reforme ter boja proti organiziranemu kriminalu v Bolgariji. Z nami je vodja enote Evropske komisije, gospod Viljan Sles. In eh, s temi besedami mu predajam besedo, da predstavi obi poročili o napredku. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala za to, da ste mi dali to priložnost, da lahko predstavim poročilo komisije. 28. januarja letos je bilo to poročilo sprejeto. Država članica Evropske komisije obravnava posamično, zato se bom lotil tega po vrsti. Najprej Bolgarija. Prav tako moram najprej povedati, da gre za letna poročila, v okviru katerih komisija skuša upoštevati tako okoliščine kot tudi rezultate iz zadnjih 12 mesecev. Te dve poročili ste torej zajemali koledarsko leto 2014. Poročilo o napredku Bolgarije letos opredeljuje ta napredek kot počasen, obenem opažamo, da to odraža tudi težko politično situacijo. Osvetili smo nekatere pomembne vidike kjer smo opazili težave in opredelili rešitve. Reforma pravosodja je bila tukaj najbolj opazna in poročilo v tem smislu predvideva tudi določene preizkuse v naslednjem letu. Upozorili pa smo tudi na potrebo potem, da se spremeni politična kultura. Ta vprašanja morajo biti prednostnega pomena v poročilu smo omenjali tudi, v kolikšni meri je treba izvajati te spremembe. V primeru Bolgarije poročilo obravnava tri področje. Pravosodne reforme, korupcijo in organizirani kriminal. Najprej pravosodne reforme. Poročilo obravnava nekatere ključne standarde sodstva, naprimer integriteto in neodvisnost ter bolj upravne vidike pravosodnega sistema. Odbor bo na osnovi tega poročila lahko ugotovil, da je prišlo do nekaj upravnih izboljšav v zadnjih letih, še posebej v delovni obremenitvi. Nekaj, kar bi bilo treba še posebej povdariti, pa je nova strategija za sodni sistem, ki ga uvaja vlada. To je posledica številnih priporočil iz prejšnjih poročil bolgarski parlament je to v veliki meri podprl, ni pa jasno, ali bodo vključeni v to strategijo vsi ti različni vsebinski elementi. Prihaja do določenih eh, kontroverznosti na področjih, na določenih področjih, kot so dodelitve sredstev. In na, eh, na to smo se skicevali tudi v priporočilih za spremljanje v naslednjih letih. Potem pa še korupcija. Leitmotiv je v tem primeru pomankljiv boje proti korupciji. V zelo malo primerih je bila korupcija opredeljena in prav tako ni prišlo do zadovoljivega števila obsodb. To je treba izboljšati. Še vedno bi lahko opredelili nekaj koristnih organizacijskih vidikov. zelo malo primerov je takih, ki dočakajo končno sodbo. Potem drugič, nacionalna protikorupcijska strategija. V času tega poročila smo videli le prve znake bolj iskrene ocene strani vlade. Od takrat pa se je začela izvajati nova strategija. In zagotoviti moramo temelje za izvajanje nadaljnih ukrepov v naslednjih letih. To je velik izziv. Potem pa še organiziran kriminal, institucionalne spremembe in reforme so še vedno pomankljive. Še vedno obstajajo določene vrzeli, zaradi katerih ni mogoč učinkovit kazenski pregon. Kriminalci, naprimer, pogosto ubežijo roke pravice tukaj še poteka delo. Na osnovi analize smo opredelili različne pomembne točke, potrebo po boljših rezultatih, tudi zagotavljanje kontinuitete v času ustavnih sprememb. V tem primeru bi moralo osebe iz varnostnih služb delovati v okviru ministrstva za notranje zadeve. Ne vemo, ali bi take spremembe lahko ovirale operativni napredek. Poslanke in poslanci si lahko ogledajo splošno analizo Evropske komisije in sklepe, ki še posebej poudarjajo pomen tega, da znamo opredeliti težave in tudi ugotoviti, kako jih reševati z ustrednimi rezultati. Potem pa Romunija, tam smo opredelili dva vidika pravosodne reforme in pa boja proti korupciji. Najprej na strani pravosodja. Tukaj smo se navezali na več vsebinskih vidikov iz prejšnjih eh, poročil, naprimer zagotavljanje neodvisnosti pri imenovanju sodnih eh, organov ter eh, spoštovanje nekaterih odločitev. Ugotavljali smo, kje stvari dobro delujejo in kje še vedno obstajajo pomankljivosti prav tako mislimo, da bo dobro upraviti nekatere preizkuse na tem področju v prihodnosti. To bo pomembno leto za vzpostavitev tistih pravih pravil, s katerimi bomo pojasnili in izboljšali postopke v naslednjem letu. Še posebej pomembna sprememba v zadnjem letu je bila zadnja faza v modernizaciji kazenskega zakonika v Romuniji. To je pomenilo precejšno obremenitev za vlado, za pravosodne organe in sama sodni sistem. Odbor si lahko na osnovi poročila ogleda, da je odzivanje sistema priča temu, da je ta politika učinkovita v zadnji fazi naslednje leto naj bi zaključili z vsebinskim delom teh reform. Potem pa še integriteta. Poročilo se je najprej osredotočilo na uspešnost nacionalnih agencij in pa na in sodnih organov. Prav tako smo si ogledali novo schemo namenjeno ex ante preverjanju na skrižju interesa pri javnih naročilih. To je koristen način, da se soočimo s temi problemi, preden do njih pride. Še nekaj, kar je bilo pomembno za integriteto, tudi v prejšnjih poročilih, je bilo vezano na sodne odločbe in pa na spoštovanje teh strani romunskega parlamenta. Novi parlamentarni zakonik naj bi omogočil neposredni prenos eh, sodnih odločb. Vendar pa v poročilu še nismo mogli ugotoviti, da se to že izvaja. V poročilu smo na to opredelili tudi konsistentno uspešnost, ko gre za obravnavo zadev korupcije. V drugem letu so rezultati pokazali, da na nekaterih področjih reforme že delujejo. Še vedno ostajajo nekatera nerešena vprašanja, tudi zaradi političnega pritiska na sodnike. To je povezano tudi s konsistentnostjo odnosa parlamenta do sodne imunitete. Glede korupcije v širšem družbenem smislu, to je zelo velik izziv, vendar pa smo že opredelili nekaj nadaljnih korakov, ko gre za obravnavo konkretnih zadev. Javna naročila so tukaj bistveno področje. Nacionalna protikorupcijska strategija omogoča dober okvir za preventivne ukrepe in v poročilu razmišljamo tudi o tem, kako bi lahko še več prispevali k temu z usmerjeno analizo tvegan. Veliko je treba še storiti. Pri Romuniji smo še posebej obravnavali vprašanje vzdržnosti in napredek, ki smo ga opazili, je bil tukaj konsistenten. Pripričani smo, da je napredek pozitiven, in to je še kako pomembno. Poročilo, v poročilu se torej veselimo tega, da bomo spremljali, kako se bodo stvari odvijale tudi v prihodnosti. Še nekaj sklepnih besed. Komisija meni, da obe poročili odražata precejšen konsens. Pristop komisije je zastavljen tako, da se zbirajo informacije iz širšega obsega virov. Seveda so pomembni obe institucije, pa tudi nacionalne agencije, nevladne organizacije in druge agencije EU. Eurobarometer je jeseni lani pokazal jasno podporo temu poročilu. 73 odstotkov Bolgarov in 83 odstotkov Romunov je odgovorilo, da bi se morali ukrepi Evropske unije nadaljevati, dokler državi ne boste dosegli standardov primerljivih standardi v drugih državah članicah Evropske unije. Poročili sta bili podvrženi tudi natančni obravnavi na svetu, sprejeti so bili tudi sklepi marca 2015. Se sklepi je svet podprl priporočila iz obeh poročil in obenem podporil tudi namen, da se ta situacija spremlja tudi v prihodnje. Upam, da je bil ta kratek povzetek za vas uporaben vsaj kot uvod v nadaljno razpravo tega odbora in seveda se bomo z veseljem o tem pogovarjali tudi še bolj podrobno. Hvala. Uh, Hvala lepa, sedaj pa odpiram razpravo, gospod Cipelj. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Zelo sem zadovoljna, da obravnavamo to temo v našem odboru, da se ukvarjamo z vprašanjem, kakšne, kakšen napredek je bil dosežen na področju pravosodja. Imam pa dve vprašanji. V poročilu je bilo v zvezi z Romunijo govora o zadnji fazi in da so potrebna dodatna spremljanja. S tem se seveda strinjam, ampak iz izkušenj vemo, da ne drži vedno, da se zakoni uporabljajo v državah članicah tako, kot je treba. Zato me zanima, ali obstaja kakšna časovnica, o kateri bi se dogovorili z državami članicami, zato da bi lahko imeli nek točen rok in cilj. In še nekaj, več držav članic ima težave pri izvajanju zakonodaje na dnevnem redu, imamo prav tako točko o pregled, pregledu stanja na področju pravosodja. Zanima me, kakšna so merila, za preverjanje, ali se sprejeti zakone dejansko tudi izvajajo v praksi. V zvezi s tem se mi zdi zanimiva formulacija, ki je bila izbrana, namreč, da je treba ugotoviti, od kdaj bosta Romunija in Bolgarija na primerljivi ravni z drugimi državami članicami primerljive države članice? Kaj to pomeni? Ali so države članice na različnih ravneh? Kaj to pomeni? Dve konkretni vprašanje torej. Prvič, ali imamo kakšno časovnico, dokdaj bi zadeve morale biti izvaljane in drugič, kakšna so specifična merila ali ta merila Eh, veljajo tudi za druge države članice, so to države, ki veljajo, merila, ki veljajo za pregled stanja, ali so to merila, ki veljajo za vse države članice. Kako je s tem? Tanke, frau Zipel, misel Šogor. Gospod Šogor. Thank you. Gospod Šogor, se pravičujem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi čestitev komisiji in pa pravosodnemu sistemu moje države ne želim eh, ščititi nobenega skorumpiranega politika, ampak to včasih eh, izgleda kot eh, neke vrste nadaljevanka, ko preberete nekaj popovdne je že zelo drugače kot to, kar ste prebrali zjutraj, ampak eh, situacija pa je še predvsej drugačna, ko ste župan in eh, vas aretirajo ob štirih zjutraj. To je pa veliko manj podobno sladni nadaljevanki. Torej, eh, kaže, da imamo v vzhodnji Evropi predvsej večje kolateralne žrtve, kot to lahko pričakujemo. Gospa Jesmenova? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa predsedujoča. Torej, ta mehanizem je bil vnešen eh, leta 2007 in sicer eh, na ta način smo se želeli spopasti s eh, šipkimi točkami v pravosodnem sistemu in v zadnjih letih so imele smernice komisije in priporočila komisije pozitivne učinke ampak občutek imam, da se je to spremenilo. V zadnjem času vidimo razlike med eh, priporočili in pa rezultati tega poročila in eh, zdi se nam, da gre veliko bolj za politične manevre kot eh, za resnične reforme. In tudi v Bolgariji so ljudje vedno bolj utrujeni, kajti vse čas se mm, vsa pozornost usmerja samo na nove države članice, čeprav verjetno v vseh državah članicah obstajajo težave. Istočasno pa pravice manjšin in pa temeljne pravice tudi niso na enak način spoštovane v vseh državah članicah. Komisija je leta 2014 predstavila sporočilo, mnenje v zvezi z določenimi merili, ampak občutek imam, da se ta ne uporabljajo za vse države članice na enak način. S kolegi v skupini ALDE smo postavili to vprašanje. Potrebujemo okvir za načela, za temeljne pravice ljudi. In leto 2015, leta 2015 je um, prišlo do vprašanja, Friedman's Arthur je to postavil, pa ni bilo odgovora. Hvala. Gospod Radek. Uvažajami dami in gospoda, za poreden put Bolgarija je soočena s prst za. Hvala lepa. Gospod in gospode, gospod predsedojoča, zopet se s prstom kaže na Bolgarijo zaradi težav, ki so s, povezane s korupcijo, z organiziranim kriminalom in tako dalje. Vidim, da so. S, sklepi poročila povezani z novimi državami v moču Schengen. Ampak težave, ki so opisane v poročilu, ki ga je komisija objavila februarja 2014 v zvezi, z, v zvezi z bojem proti korupciji v EU, najdemo naslednje. Torej, približno ena polovica ljudi oziroma tri četrtine ljudi 75 odstotkov ljudi meni, da so priča korupciji v svoji državi. Vsi eh, morajo spoštovati eh, vladavino prava in temeljna načela in eh, naloga komisije je, da zagotovi, da se to uresničuje. Vendar pa države članice niso pripravljene se izpostaviti to vrstnemu nadzoru in nekatere države morajo zelo veliko vložiti v boj proti korupciji in organiziranimi kriminalom. Ampak eh, sklep komisije ta eh, zavezojoč mehanizem eh, spreminja v neformalen dialog za ostale države, medtem ko za Romunijo in Bolgarijo pa to ostaja zavezojoč mehanizem. Torej, sedanja vlada je pokazala politično voljo za spremembe, je sprejela strategijo za reforme pravosodja in eh, trenutno imamo tudi postopek posvetovanja v, z namenom spremembe bolgarske ustave če boste ta mehanizem omaknili, potem bo to eh, kazalo, da eh, zaupate v bolgarsko vlado in eh, njeno delo. In prav tako bo tudi prišla Bolgarije k šengenskemu območju pokazalo, da države obravnavate na enak način. Uh, Bolgarija je že večkrat dokazala, da izpolnjuje vse kriterije za pristop in danes kljub migracijskim pritiskom še vedno Bolgarija brani evropsko vzhodno mejo. Mislim, upam, da je to zadnja priložnost, da eh, razpravljamo še o CVM-u za Bolgarijo in upam, da bomo kmalo tudi eh, pristopili k Schengenu, tako bodo države članice dokazali, da Bolgarijo obravnavajo kot enako partnerico. Gospa Nikolaj. Bom govorila romunsko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta eh, pravni mehanizem eh, je mehanizem sui generis z vidika evropskega prava, nima nobene pravne osnove v pogodbah. Države članice so ta mehanizem sprejele. Na začetku eh, smo imeli eh, štiri etape tega mehanizma, ampak. Dobro, bom pa govorila angliško. Torej, začeli smo s štirimi eh, takšnimi kriteriji in uh, Na to je komisija to razširila še na druga poglavja eh, na področju pravosodja. Upravljanje pravosodja mm, ni omeno samo na kazansko, temveč tudi na civilno pravo, ampak eh, žal nimamo nobenih spodbud za spremembo civilnega pravosodja politična mentaliteta ni nekaj, o čemer Evropska komisija lahko razpravlja. To je politično vprašanje in ko v poročilu eh, razpravljamo o potrebi po spremembi politične mentalitete, je zame očitno, da je, ima to jasne posledice za politično življenje in to zame ni sprejemljivo. Torej, eh, načelo, da um, ne, neustrezen dostop eh, do eh, pravnih eh, postopkov je praktično pravice, ki so odrečene. Torej, sedaj imamo celo vrsto um, sodnih postopkov proti um, bivšemu predsedniku, torej uh, sedaj je to tudi um, obravnavano v generalnem direktoratu za boj proti korupciji. Torej vemo tudi, da eh, generalni pravobranilec eh, in generalni tožilec ni ustrezno obravnaval eh, dokazil in tako dalje. Torej potrebujemo jasen izstop iz tega mehanizma, zato ker potrebujemo resnično reformo pravosodnega sistema v naši državi. Moramo določiti kriterije, moramo določiti pravila, zato da lahko izstopimo iz tega sistema, kajti uporaba tega mehanizma kot eh, neke vrste politični pri, pritisk na države članice, kolegica je govorila o Schengnu, to pomeni, da imamo dvojne, dvojna merila za evropske državljane in to ni sprejemljivo za Evropsko unijo in za eh, varovanje naših pravil in naših pravic žal ta mehanizem vodi v situacijo, kjer sta Bolgarija in Romunija eh, drugorazredni državi. In to ni sprejemljivo ne za nas, ne za naše državljane, ki jih tu predstavljamo v tej hiši. Mislim, da ne gre zgolj za pravno vprašanje. Potrebujemo eh, reformo pri, v pravosodju, imamo novo družbo, potrebujemo nove tipe podatkov, nove informacije in moramo posodobiti naš pravosodni sistem. Ampak to se uporablja kot politični pritisk in ni sprejemljivo, da se nacionalni parlament. Um, obdolžuje zaradi določenega rezultata glasovanja in enako tudi eh, ni eh, primerno razpravljati o mentaliteti parlamenta, ki naj bi eh, tu onemogočal upravljanje pravosodja. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Se upravičujem, da ste morali govoriti v angleščini. Obvestili so me, da imamo tolmačenje iz romovščine. Gospa Lindberg. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, gospa predsedojoča. Torej, poročilo o napredku kaže na to, da ima Romunija nekaj težav pri um, korupciji in to bi morala biti glavna prednostna naloga za to državo. Prav tako moramo uh, tudi vzpostaviti zaupanje romunskih uh, državljanov v pravosodni sistem in uh, spodbujati tudi boj proti korupciji. Torej, to vidimo tudi v primeru, ko je prišlo do sodbe sodišča, pa romunski parlament eh, ni želel eh, tega izvesti. Torej, velike razlike obstajajo med državo kot sta Švedska in Romunija, torej, tako na področju socialnih standardov kot korupcije in tako dalje. In to kaže na to, kako težek projekt je Evropska unija. In to pomeni, da morajo nekatere države eh, plačevati eh, stroške, ki jih povzročajo države, ki, eh, kjer je korupcija razširjena. In večina Romunov um, berači v državah um, Evropske unije. Actually, <clears throat> I, I, uh, I, I was intending... Želel sem govoriti o nečem drugem, ampak sedaj, ko kolegica govori o beračih, eh, eh, naj povem, da sem sam Rom eh, in zelo dobro poznam um, vprašanje romskih beračev na švedskem. Mislim, da ni tako zelo veliko romskih beračev eh, na švedskem, da bi lahko plačevali naše eh, račune. In mislim, da Evropski parlament eh, ni primeren kraj za to vrstno diskriminacijo. In morda potrebujemo ta instrument tudi za švedsko. Hvala lepa za besedo. Torej, eh, če se ne bi kolega oglasil, bi sama govorila o tem. Torej, bom govorila o CVM-u in veseli me, da uh, imamo uh, tudi tolmače za romoščino. Zelo dolgo že to traja, deset let in zato bi predlagali, da opredelimo zelo jasne cilje. Uh, skupna merila za oceno teh ciljev in prav tako se je, je treba odstraniti tiste eh, cilje, ki so bili že doseženi, kajti to je eh, jamstvo za trajnost eh, tega napredka. Potrebujemo mehanizme, ki bodo omogočili, da se Romunija in Bolgarija vključita v Schengen, kajti sicer ta mehanizem pomeni, da sta ti dve državi umetno odstranjeni iz tega skupnega prostora. In odstranitev teh, tega mehanizma mora biti naš cilj in uh, to sem želel povedati. Danče. Še zadnja, zadnji prispevek. Ja, hvala, gospa predsedojoča. Kar se tiče mehanizma, mislim, da je to očitno. Romunija ni v defenzivnem položaju. Že dolgo je tega, ko smo eh, sprejeli eh, ustrezno zakonodajo in eh, korupcija v vsakodnevnem življenju je poznana v Romuniji. Mehanizem je imel zelo pomemben pozitiven učinek, ampak traja pa tudi že osem let in tudi vodi v neke vrste inercijo. Ali ne obstaja tu nevarnost, da bo ta mehanizem enostavno iz začasnega postal stalni mehanizem? Komisija je že povedala, da želi tako imenovan phasing out eh, tega mehanizma še v času tega mandata in mislim, da je to pametno. Komisija bi se morala pogovarjati tako z Romunijo kot z Bolgarijo in pripraviti časovni načrt. In na koncu mislim, da je mehanizem bil koristen za Romunijo, ampak mora pa se tudi enkrat končati na logičen način kajti sicer uh, lahko ti dvomi vse čas obstajajo in se na to uporabljajo zato, da se tako Romunijo kot Bolgarijo drži izven šengenskega prostora. In to bi pomenilo, in se opravičujem, to bi pomenilo uh, kaznovanje milijonov ljudi v Romuniji in Bolgariji za to, kar samo ena peščica ljudi dela. Gospod eh, Ungorjano, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo nazaj komisiji. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Hvala poslancem, ki ste podali vaše prispevke v zvezi s poročilom. Morda samo nekaj odgovorov na nekatere prispevke, torej kar se tiče CVM-a, torej mehanizma za sodelovanje in preverjanje. To je nenavaden element v tej evropski družini, v tej evropski pokrajini. Ampak, če želimo razumeti, zakaj, potem se je treba vrniti na sam začetek, torej v čas, ko sta se ti dve državi članici pridruževali Evropske uniji in takrat so se vse evropske partnerice dogovorile, da bodo vzpostavile ta mehanizem, kakršen je, torej z vrsto temi preverbami. In mehanizem naj bi bil eh, uporaben, dokler vsi ti cili ne bodo doseženi. Komisija je pripravila petletno poročilo, kot ste povedali, gospa predsedojoča, leta 2012 smo pripravili na bolj dolgoročni eh, ravni tudi ta merila za napredek. Eh, in eh, komisija ima občutek, da je eh, CVM koristen za ta proces. In ko komisija izraža upanje, da bo mogoče predvidevati, da bodo cilji mehanizma sodelovanja in preverjanja uresničeni še v tem mandatu, to odraža občutek komisije, da je ta mehanizem koristen za spodbojanje reform. Člani odbora so eh, govorili tudi o povezavi s Schengenom in tudi s tem, da tega komisija ne spodbuja in vedno smo želeli biti glede tega zelo jasni. Mehanizem za sodelovanje in preverjanje je povsem ločen eh, proces in eh, tu te povezave ne smemo delati. In na to še nekaj točk, morda še glede vprašanja z okvirom pravne države. Torej, okvir pravne države je treba razumeti kot um, nek reaktiven mehanizem, ki obstaja, ki se uporablja, ampak ki bo sprožen samo v določenih uh, okoliščinah uh, kot odziv na določena dejanja. Dialog um, v svetu ni omejil uh, komisijne svobode pri uporabljanju eh, tega okvira pravne države, če bo potrebno. Ampak doslej ni prišlo do okoliščin, kjer bi bilo to treba uporabiti. Torej, eh, proces eh, sveta dopolnjuje okvir pravne države komisije in jo ne omejuje. In na to še nekaj besed o primerjalnih eh, ravneh, torej anketa Eurobarometra, ki smo jo izvedli. In tu naj povem, da so bila vprašanja zastavljena tako, da ni šlo za primerjave med državami članicami, temveč za primerje, primerljive ravni reforme. Torej, to so bila vprašanja. In to se nam je zdelo zanimivo vprašanje. Kot pri vsaki anketi je tudi tu odgovor v samem razumevanju tega, kdo odgovarja na vprašanje in odgovor nas je pomiril v tem smislu, da so vprašani razumeli vprašanja in kaj smo z njimi želeli. Upam, da je to kaj pomagalo. Hvala lepa. Gospa Zipel. Will... Se upravičujem, predsedojoča, mislim, da danes ne bomo dobili jasnega odgovora, ampak želela bi povedati naslednje. Nihče v tej dvorani ne dvomi, da je ta mehanizem bil in lahko je koristen, ampak nisem pa dobila odgovora na vprašanje, ali komisija in ti dve državi članici eh, lahko najdeta neko časovnico, eh, in tudi ne, nič o tem, eh, kakšna so merila za preverjanje napredka in upam, da bomo to dobili v prihodnosti, kajti sicer ne bomo imeli nobene preglednosti in ne bomo mogli videti, če je dejansko prišlo do napredka, ki temeli na dejstvih oziroma če se mehanizem nadaljuje iz drugih razlogov. Torej, treba je odgovoriti vprašanje glede meril in glede časovnice. Hvala. Želi še kdo kaj dodati? Ja, torej eh, odločitev, ki je vzpostavila mehanizem za sodelovanje in preverjanje, nima nobene časovne omejitve, torej iz pravnega vidika. To ni nekaj, kar je v sami naravi inštrumenta. Torej, tu gre za eh, rezultate in kdaj bodo ti doseženi letna priporočila komisije so torej pripravljena letno in v teh priporočilih eh, komisija izraža svojo oceno ravni izpolnjevanja kriterijev, torej ali so bila ta merila izpolnjena ali ne. In eh, v, tej, v tem smislu ugotavlja, ali so bili cilji izpolnjeni. Uh, short, short, uh. Bom zelo kratka, eh, žal, torej samo pravni, pravni instrument. Uh, za ta mehanizem je eh, pridružitvena pogodba za Bolgarijo in za Romunijo. Torej, iz pravnega vidika moramo obravnavati te štiri benchmarke, torej, če dokažemo, da so ti izpolnjeni, potem lahko izstopimo iz tega mehanizma, ampak to je politično vprašanje. Dobro, potem eh, zaključujemo z razpravo glede teh dveh točk in eh, zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in eh, dejavno udeležbo v tej razpravi. Zadnja točka za danes dopovdne pa je povezana s pregledom stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015. Komisija je prejšnji marec pripravila ta pregled stanja in povabili smo gospo Mišu, ki je namestnica generalnega direktorja generalnega direktorata za pravosodje, da predstavi ta pregled stanja. Hvala lepa, predsedujoča. Dobro jutro. Dobro jutro, še vedno je jutro. Spoštovani poslanci, Tudi danes eh, sem med vami, nekatere med vami sem videla že včeraj in tudi danes popovdne se bomo zopet videli. Torej, eh, dva dni bom na tem odboru in to, je, to mi je v veliko veselje. Zelo vesela sem tudi, da vam lahko predstavim že eh, tretje poročilo o pregledu stanja in mislim, da ste, poroči, da ste poročilo tudi uh, prejeli. Objavljeno je bilo 9. marca. Eh, sama prvič predstavljam ta pregled stanja, ampak eh, zelo dobro se zavedam, da ste v tem odboru z mojimi predhodniki o tem že razpravljali in da zelo podpirate to poročilo. Torej, rada bi vam povedali tudi to, da ko sem bila direktorica za civilno pravo v Generalnem direktoratu za pravosodje, sem sama začela in sicer s kolegi, ki so sedaj vodilni, torej začela sem razvijati na konceptualni ravni pot naprej. In začetek je bil evropski semester. Torej, eh, vaša podpora je nekaj, kar zelo cenim in tudi vašo pozitivno energijo zelo cenim. Kar sem prebrala v vaših eh, poročilih v zadnjih dveh letih, eh, želite tudi razširiti to poročilo o pregledu stanja na druga področja, ne samo na civilno in trgovinsko. Ampak, torej, ko Kot sem vam že prej povedala, želim pregled stanja, ki bo temeljil na zanesljivih eh, podatkih in ki bo verodostojen. In to moramo narediti po koratkih. Torej, s tem pregledom stanja smo začeli na področju eh, civilnega in trgovinskega prava, zato ker ko smo s tem začeli, smo bili sredi gospodarske krize. In zato smo se osredotočili na ti dve področji in še vedno se osredotočamo na ti dve področji. Ampak sedaj bi se vrnila nekaj korakov nazaj. In sicer eh, z vami bi si pogledala, kaj to v resnici je ta pregled stanja. Zelo na kratko. Torej, to je orodje mm, za informiranje, ki vsako leto uh, predstavlja pri pregled stanja na področju pravosodja in njegovega delovanja v vseh državah članicah in to na primerjalni način. Torej, namen ni, da komisija tu nadzoruje situacijo, temveč, da pomaga državam članicam, da izboljšajo svoje pravosodne sisteme. In to na ta način, da jim ponudi primerjalne eh, podatke na področju kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti. In to za vse države članice. Ta informacija državam članicam pomaga, da ugotovijo, če se srečujejo s kakršnimi koli šipkimi eh, točkami in kaj lahko izboljšajo na, podloč, na področju Eh, civilnega in trgovinskega prava. Se pravi, predstavi, torej, pregled eh, stanja ni neko tekmovanje za najboljši sistem. V Evropi imamo različne pravosodne sisteme, zelo bogato, bogate pravne tradicije, ki jih eh, moramo ohraniti. Ampak s tem orodjem, ki omogoča pregled stanja, glede delovanja pravosodja in to na osnovi različnih meril in skupni metodologiji, to je v skupnem interesu vseh. Kakršen koli naj bo že model nacionalnega pravosodnega sistema, sem prepričana, da se lahko veliko naučimo en od drugega in od naših sistemov. Seveda, pregled stanja v EU eh, je tudi upet v evropski eh, semester, ta, to je letni proces in prihodnji teden bomo sprejeli nova priporočila za države in tudi pri tem sodelujemo, seveda. Letos bomo imeli prav tako eh, zelo pomembna merila, prednostna merila. Učinkovitost pravosodnega sistema ni pomembna samo za naše gospodarstvo. Dostop do učinkovitega pravosodnega sistema je eh, temeljna pravica in to je temelj evropske demokracije in igra ključno ulogo za uresničevanje in izvajanje evropskega prava in krepitve vzajemnega zaupanja. Na hitro vam bom povedala, kaj je novo v tem pregledu stanja za 2015. Torej, prvič eh, v letu 2015, v tem pregledu stanja za 2015, imamo nek panoramski eh, pregled eh, reform pravosodnih sistemov v EU e in to na prvi strani. V letu 2014 so skoraj vse države članice izpeljale ali um, naznanile reforme svojih pravosodnih sistemov. In tu opažamo, da zlasti v letu 2014 je bilo več reform, ki so bile uh, naznanjene kot uh, sprejete, ampak to tudi traja, to vemo. Vemo tudi, da, bodo, da se bodo te reforme še razvile prihodne leto in upam, da uh, bo pregled stanja na področju pravosodja v EU to tudi spremljal. Torej, te nacionalne reforme na področju pravosodja imajo različne obsege in to vidite tudi na prosojnici. Torej, nekatere vključujejo operativne vidike uporabe novih tehnologij, uporabe um, podatkov, druge so bolj strukturne narave, naprimer prestrukturiranje organizacije sodišča. Eh, in pa mm, nova, novi dizajn sodne mreže ali pa tudi poenostavitev pravosodnih pravil. Druga novost tega pregleda stanja pa je naslednja. Zelo smo pozorni glede informacije o kakovosti pravosodnih sistemov. Učinkovitost pravosodnega sistema je pomembna, ampak to ni dovolj kakovost in nepristranskost sta prav tako ključnega pomena za učinkovit pravosodni sistem. In to je razlog za to, da letos pregled stanja je razširil eh, svoj pregled zato, da vključuje tudi eh, kakovost in nepristranskost in so z uvajanjem novih meril. Naprimer, Eh, število sodnic na vseh eh, pravosodnih ravneh. Kakovost eh, majhnih postopkov, komunikacijske politike sodišč z državljani in z mediji in pa kako je uveden torej, mehanizem za reševanje sporov v posameznih državah članicah. Reforme v državah eh, članicah, eh, kar se tiče pravosodnih sistemov, se zelo razlikuje glede na uporabljena merila. Na splošno lahko rečemo, da smo zabeležili eh, več naporov za izboljšanje pravosodnih sistemov in njegove kakovosti. Torej, drugi element, na katerega smo se osredotočili, je nepristranskost eh, sodnih sistemov. Rezolucija Evropskega parlamenta od lani eh, tudi počrtuje potrebo potem, da se to okrepi. In pregled stanja eh, za letos vključuje tudi ažurirane informacije za pravosodne sisteme glede vprašanja nepristranskosti, torej imamo tudi nove podatke, ki so uporabljeni. Prav tako informacija o organizacijah sodišča je zelo koristna, lahko je lahko zelo koristna za države članice, ki želijo Eh, zagotoviti to nepristransko sodišče. In na to še ena novost eh, v tem pregledu stanja je ta, da želimo identificirati določene grožne. Torej smo v tretjem letu obstoja tega stanja in sedaj lahko že primerjamo prejšnja poročila in ugotovimo, kakšni so trendi. To je zelo zanimivo in upam tudi, da bomo to lahko še naprej razvijali v prihodnih letih. Ampak eh, to zahteva zelo njenseran in previden pristop, zato ker se situacije predvsej eh, razlikujejo med sabo glede na uporabljena merila in glede na države članice. Poleg tega podatki niso vedno na voljo za vse države članice in za vsa leta, ki jih poročilo pokriva, ampak nasplošno za države članice, za katere smo imeli na voljo informacije, lahko ugotovimo, da obstajajo spodbudni znaki glede eh, meril učinkovitosti. Zelo jasno je, da bo nekaj časa trajalo, preden bomo lahko videli rezultate teh eh, reform, ampak eh, pregled stanja bo redno orodje in zato bomo napredek, napredku lahko sledili. Torej, kaj pa nas še čaka? Kot rečeno, nekatera merila tu bodo uporabljena tudi za oceno po državah strukturnih reform in pa tudi evropski semester. Drugič, ohranjamo eh, stalni dialog z zadevnimi državami članicami, pa tudi z drugimi, zato da lahko še naprej analiziramo in še globlje analiziramo vprašanje in podatke, ki smo jih prejeli in pa tudi obravnavamo še posebne lasnosti vseh um, pravnih sistemov in pa okoliščin, v katerih eh, ti delujejo. In tretjič, prepričani smo, da nekatera merila bodo opredelila prednostne naloge eh, za eh, financiranje in pomoč državam članicam v okviru EFSI-ja. In s tem mislim, da smo tudi uh, vzpostavili veliko bolj učinkovito in izboljšano sodelovanje ne samo z državami članicami, temveč tudi z vsemi mrežami, ki obstajajo, torej neodvisnimi mrežami na ravni Evropske unije, zato da tudi od njih lahko pridobimo znanje, ideje, ki jih imajo in eh, tudi podjetja in pa tisti, ki so dejavni v tem sektorju, nam lahko pomagajo razumeti, kakšne so pomankljivosti pravosodnih sistemov v državah članicah. Seveda, kot eh, vsak pregled stanja in eh, zlasti pregledi stanja, ki imajo šele tri leta, tudi za nas velja, da nimamo še vseh držav, držav članic, ki bi sodelovali pri tem zbiranju podatkov, ampak eh, vzpostavili smo eh, strokovno skupino z vsemi državami članicami in tam poskušamo razpravljati in, in zbirati eh, podatke, ki jih potrebujemo. Kot veste, smo s tem pregledom stanja začeli zlasti s tem, in da smo zbirali že obstoječe informacije eh, in sicer še beza in še vedno imamo to pogodbo. Ampak eh, sedaj pa zbiramo informacije tudi od drugot in eh, v vsakem grafu boste videli, odkot podatki prihajajo. Imamo tudi podatke iz Svetovne banke, iz Eurostata in drugo. Torej imamo različne vire in to ne zato, ker en vir ne ponuja dovolj podatkov, temveč tudi zato, da lahko podatke med seboj primerjamo in potrjujemo. In ne nazadnje, naj povem, da seveda nismo eh, popolni, ta pregled stanja pa je kljub temu orodje, ki se razvija eh, skozi dialog z vami, pa tudi z državami članicami in računamo na eh, vašo podporo za nadaljni razvoj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Mišu, za to podrobno predstavitev. Imam tri kolege, ki so prosili za besedo. Gospod Stehovski, gospa Grisberg, gospod Radek. Torej, gospod Stehovski. Krat, za slovo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil gospe Mišu za poročilo, ampak eh, to se mi zdi kot eh, šala, ki jo poznamo v naši vasi in sicer uradnik EU pride v Češko vas in eh, pravi, ali lahko preštejem vaše ovce in vaščan mu odgovori, ja, če lahko preštejete moje ovce, vam bom dal eno. In na to uradnik reče, imate 6000 ovc, natančno 6000. In 50 je moških. In na to vaščan uradniku da eno ovco, ta da ovco v avto. In eh, na to mu vaščan ponudi še uh, na svet za Evropsko komisijo. Reče, če vam dam na svet, mi vrnete ovco in uradnik reče, ja. In uh, eh, vaščan reče, ja, veste, Evropska komisija uh, ne razume, ne razume uh, teme, za katero je odgovorna, kaj ti niste vzeli ovce, temveč psa. In mislim, da to zelo dobro prikazuje problem. Sam imam izkušnje eh, na področju eh, češkega pravosodja, se upravičujem, ampak to poročilo je napisal idiot. Se upravičujem za uporabo te besede, ampak eh, raven pravosodja je povsem drugačna. Naprimer, v enem primeru uh, sem bil odgovoren eh, za dosje, kjer je bilo 114 eh, eh, napak in šlo je za primer podjetnika. Sodišče je potrebovalo štiri leta in pol, šlo pa je za vprašanje 150 evrov in mislim, da bi morali resnično našo pozornost eh, usmerjati drugam. Naprimer, imamo vprašanje vzdrževanja. Včasih je zelo težko uh, ugotoviti, kakšni so honorari za vzdrževanje, zato ker je težko ugotoviti, kakšna naj bo osnovna vrednost za izračun uh, Eh, teh, eh, teh honorarjev. In na to eh, sodnik pogosto reče, jaz ne morem tega izračunati, jaz sem sodnik in ne ekonomist. In včasih mi študentje na univerzi prinesejo kvantitativne študije, ne kvalitativne študije. V prihodnosti bi morali sodelovati na ta način, da bo to poročilo imelo tudi kvalitativen pristop kajti ni dovolj, če samo prež, preštevamo število sodnikov in tako dalje. To ni dovolj. Potrebujemo nepristransko primerjavo med državami članicami. Ali veste, naprimer, da na češkem večina sodnikov ni ustrezno usposobljena? Naprimer, eh, eh, sodnika v, eh, na češkem so enkrat vprašali, Eh, kako so sodniki usposobljeni in odgovor je bil, ja, eh, češki eh, sodniki imajo dve, tri usposabljeni na leto in to je vse. Ne vemo natančno. Češki sodniki imajo pogosto komunistično preteklost, bili so sodniki tudi v prejšnjem režimu. In na to še nekaj. Na češkem imamo veliko sodnic, ampak eh, to ni eh, v nikakršni meri povezano s kakovostjo sodb. Sam bi podprl več žensk povsod na vseh položajih, eh, kajti pogosto so bolj natančne, ampak mislim pa, da število sodnic ničesar ne pove. Sama številka ničesar ne pove. V Evropski uniji, naprimer, imamo in v Evropskem parlamentu imamo zelo veliko poslank, ampak eh, številka sama po sebi nič ne pomeni, nič ne pomeni za kakovost eh, njihovega dela in prav tako število sodnik, sodnic eh, nima nobenega eh, pomena za kakovost eh, sodb. Mislim, da se je res treba osredotočiti za nadaljno usposabljanje sodnikov kakovost eh, nemških sod, naprimer, je uh, eh, više, zato ker imajo nemški sodniki uh, eh, doživljensko usposabljanje v primerjavi s Češko, naprimer. In to poročilo bi moralo uh, tudi to vključevati, da se je treba sredotočiti na usposabljanje. Sam bi vam uh, poslal uh, sklepe mojih kvalitativnih študij. Šest let smo zbirali te podatke in pripravljali to študijo in lahko vam eh, ponudim tudi veliko dejstev, veliko um, primerov in to lahko uporabite. Torej, eh, kvantitativne študije niso koristne, kvalitativne študije potrebujemo. Potrebujemo eh, izobražene, visoko kakovostne sodnike, kajti sicer bo Evropska unija še naprej v situacijo, kakršni je sedaj. Thank you. Merci beaucoup. Euh, merci à Madame la, la Directrice Générale de la présente. Hvala lepa, hvala lepa, gospe generalni um, direktorici za uh, to predstavitev pregleda stanja. Torej, žal sem uh, uh šele zdaj uh, dobila dokument v roke, zato sem uh, uh, si ga zelo na hitro pogledala in uh, res uh, že to kaže na to, da vsebuje celo vrsto podatkov, korisnih, zanimivih eh, podatkov, ki jih seveda lahko še izboljšamo, kot je kolega povedal. Sama bi, bi se vrnila na nekaj elementov, ki ste jih omenili. In sicer bila sem poročevalka v senci že pri eh, sistemu nadzora in večkrat eh, smo uh, Eh, prosili, če bi lahko razširili področje uporabe eh, tega koristnega orodja in sicer na celotno kazensko pravo. In tudi vi ste omenili ta nov mehanizem za primerjavo, ki je učinkovit eh, in koristen za torej, primerjavo pravosodnih sistemov v državah članicah. Torej, to je pomemben, pomembno orodje eh, za Evropsko unijo in zato bi eh, bilo zelo koristno, če bi lahko vključili tudi kazensko pravo in eh, ker ste že danes tu, bi tudi vam želela formulirati to željo, ki smo jo že prej večkrat posredovali. In na to bi ustrajala še pri nečem, kar se večkrat pojavlja in tudi do določene mere spada v to, ta pregled stanja in sicer gre za preverjanje spoštovanja temeljnih pravic v državah članicah in primerjave med državami članicami. Ne moremo enostavno počivati na logorikah um, in uh, ugotoviti, da uh, v naših uh, družbah um, vse uh, izgleda sicer zelo demokratično, ampak še vedno pa uh, imamo zelo veliko mm, težav, ki se pojavljajo in ki posegajo tudi v eh, temeljne pravice v državah članicah. Torej v moji državi je bil sprejet zakon o obveščevalnih službah in sicer po hitrem postopku, sprašujemo se zakaj, morda gre tudi za to, da se eh, opoziciji nada na gobčnik. In tu se eh, seveda vedno izgovarjamo na boj proti terorizmu, ampak eh, demokracija mora najti ravnotežje med varnostjo in seveda moramo se boriti proti terorizmu ampak eh, ravnoteže med varnostjo in eh, spoštovanjem temeljnih pravic je demokracija, to je temelj demokracije. In eh, tretji element, ki je veliko bolj konkreten, torej še bolj konkreten, če dovolite, se bojim, da bom malce dolga. Torej zelo konkretno glede metodologije, ki jo uporabljate, ki se mi zdi zelo dobra, tu morda obstaja še en vidik, res je, da nisem eh, dokumenta natančno prebrala, ampak eh, nisem eh, opazila tega vidika in sicer gre za uporabo sodnih odločb, ki so bile sprejete v državi X in ki jih morajo biti izvršene v državi Y. Naprimer, če pomislim samo na vprašanje skrbništva, torej, ko gre za otroke, ki so uh, rojeni eh, staršema, ki sta državljana dveh različnih držav in eh, to so postopki, kjer se srečujemo zelo veliko težavami v našem evropskem prostoru in tudi veliko trpljenja kajti uporaba prava ne gre samo za neko intelektualno eh, zadoščenje, temveč eh, ima tudi čisto konkretne posledice za eh, ljudi in za človeška življenja. Vam bom posredovala, če želite, primere, kjer prihaja do pravih dram, če tudi imamo, naprimer, sodbo v eni državi, ki pa se ne izvršuje v drugi. Gospod Radek. Благодаря, госпожо председател. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospa namestnica generalnega direktorja, hvala lepa, da ste predstavili pregled stanja na področju pravosodja v EU. Sem bolgar, zato sem še posebej pozorno prisluhnil predstavitvi svoje države. Slišal sem, da smo na prvi stopni precej dobri, peti smo, še pred Nemčijo in Nizozemsko, naprimer, kar zadeva reševanje sodb. Tudi 100 dni za obravnavo komercialnih in civilno-pravnih vprašanj smo boljši kot eh, Nemčija, naprimer. Nemčija potrebuje 500 dni, tukaj smo na sedmem mestu. Bolgarski sodniki so profesionalci, sistem je ureden zaupanja. Ampak Evropska komisija uporablja kazalnike, kot so čas, dostopnost, enostavnost eh, uporabe in tako naprej. Pri prvih treh uporablja objektivna merila, vendar neodvisnost je subjektivno merilo. Domnevna neodvisnost je bolj ustrezen termin. Zanima me, ali je to dovolj zanesljivo merilo, ali ne bi morda morali uporabiti nekega bolj zanesljivega merila za merjenje neodvisnosti. Kaj ti? Če so podatki v pregledu stanja pozitivni, me zanima, zakaj je to poročilo tako negativno in kritično. Ali se ne strinjate, da je preveč povdarka danega temu subjektivnemu merilu. Morda bi morali bolj povdariti objektivna merila. Gospa Sipel, hvala lepa. Če si pogledamo posamezne podatke, je jasno dvoje. Prvič, določeni podatki kažejo, da veliko držav podatkov sploh ne posreduje. Vsaj v tem poročilu ti podatki niso na voljo. Lepo bi bilo vedeti, zakaj je tako. Drugič, Romunija in Bolgarija nista vedno tisti z najslabšimi podatki, to drži. Seveda, ti podatki sami po sebi ne pomenijo zelo veliko, to je treba uvrstiti v kontekst. Vprašanje, kako dolgo postopek traja, je kompleksno. Je daljši čas slabši, ker zadeve tečejo počasi, ali je to dobro, zato ker si vzamejo čas in zadeve natančno pogledajo. Mislim, da je treba torej podatke gledati v celoti, treba jih je povezati tudi z drugimi vprašanji. Sama sem nekaj pogrešala, morda sem to tudi spregledala v poročilu, namreč vprašanje, kako dolgo traja od trenutka, ko je nekdo obtožen, do takrat, da se postopek dejansko začne. Mislim, da je to boljše vprašanje, kot pa vprašanje, kako dolgo postopek traja. Mislim, da moramo te podatke natančno obravnavati. Gre za referenčne točke za oceno sistema, seveda pa je sistem mnogo bolj kompleksen in zadeve moramo gledati širše. Hvala. Gospa Mišu, izvolite. Thank you. Thank you for your... Hvala lepa, hvala za vaše vprašanje. Začela bom z gospod Zipel. V svoji predstavitvi sem to tudi povedala. Mislim, da moramo podatke natančno preučiti. Prevesti, tako rekoč. Če nekaj časa, če nekaj traja dlje časa, ni to samo nekaj kvantitativnega, ampak tudi kvalitativnega. Zato sem rekla, da smo šele na začetku in da moramo previdno oceniti rezultate. Ampak. Nekateri kazalniki kažejo na trend in te podatke še razvijamo, kajti ne želim reči, da je vse dobro razvito, ampak ti trendi nam dajo dobre upoglede ne samo komisiji in parlamentu, ampak tudi državam članicam. In ti upogledi so lahko zelo koristni. Ko sem videla prve številke o Italiji, se je nekaj zgodilo. Omenjam Italijo, zato ker so pač tam začeli izvajati reformo. Časovnica pred reformo je bila deset let. To mi ne da zamisliti. Italijanski premije, vlada so to pogledali in sedaj izvajajo reformo sistema enako velja za številne države članice. Gospa Sipel, vi ste bili zadnji, zato bom nadaljevala z vami. Zakaj države članice ne posredujejo podatkov? Razlogov je več. Nekaj držav članic še nima komparativnih podatkov določene države članice ne želijo zagotoviti podatkov. Poskušamo izvajati dialog z njimi na ravni strokovnjakov in poskušamo predstaviti dodano vrednost pregleda stanja. In upamo, da bo to vključujoč proces, da bomo dosegli napredek in da se bo več držav članic odločilo za sodelovanje. Domnevna neodvisnost. Morda se ne strinjate, ampak dojem in dojemanje neodvisnosti je zelo pomembno tudi za podjetja. Seveda pa se strinjam, da bi morali iti še dlje. Zato smo v tem poročilu za leto 2015 predstavili dodatna varovala za zaščito neodvisnosti v določenih okoliščinah, kjer se lahko pojavi tveganje. Ti podatki se zbirajo v okviru Evropske mreže Sveto za pravosodje, seveda pa bomo sodelovanje krepili, ko bo podatkov na voljo več. Kakor sem že rekla, pa se ne strinjam da dojemanje neodvisnosti ni pomembno. Mislim, da je. Hvala vsem, zato ker ste mi dali zanimive zamisli, zanimive upoglede, kazensko pravo, temeljno pravo. To so vse zanimiva področja. Zelo vesela bi bila, če mi posredujete tiste primere o otrocih, ki imajo starše čez meje. Družinsko pravo je zelo pomembno in otroke želimo zaščititi v zakonodaji, z mehko zakonodajo, z mednarodnim pristopom. Zato bi mi bilo všeč, če bi mi te podatke posredovali in eh, pregled stanja želim še izboljšati, seveda. Gospod Sipel je, po mojem mnenju, postavila vprašanje, kako dolgo traja, da se postopek dejansko začne. To je zelo dobro. Usposabljanje sodnikov. Usposabljanje sodnikov je vključeno. Stran 30, tako se mi zdi, ne vem čisto natančno. Stran 30. Strinjam se z vami, usposabljanje je zelo pomembno. In uh, če vidite, kakšni so programi v zvezi z usposabljanjem in če si ogledate mreže usposabljanja, potem lahko vidite, da temu namenjamo zelo veliko denarja. Usposabljanje je prva prednostna naloga v proračunu. Zato se strinjam z vami, usposabljanje in vse življensko izobraževanje je zelo pomembno, ampak eh, ne gre samo za komisijo. Ne obiskuje vasi samo komisija. Samo lahko gremo do vas in pripelje nazaj psa, če tako želite. Ampak komisija zastavlja prednostne naloge, sodelujemo z mrežami in tako naprej pred dvema tednoma sem imela razpravo z gospo Jurovo, zato ker smo govorili o varnostni agendi in tako naprej. Denar smo želeli nameniti usposabljanju v zvezi z razmerami v zaporih in tako naprej. Poskusili smo izvleči čim več, ampak mislim, da moramo narediti še več. To ne velja samo za komisijo, to velja tudi za vas tudi države članice morajo iti v to smer. Dajatve. Veste, da sedaj obravnavamo zahtevke malih vrednosti. Predlagali smo določeno plačilo za sodnike, zato da to ne bi bilo nesorazmerno z vlogo ali zahtevkom samem. Povedala vam bom, kako daleč smo prišli na pogajanjih, kaj te smo v težava zaradi tega predloga. Prepričana sem, da bomo nekaj zgodili, zato, dobili, zato ker bomo dobili tudi vašo podporo. Vendar, povedati vam želim, da imate prav. Pristojbe, ta plačila so zelo pomembna, Zelo bi bila vesela, če bi mi posredovali vašo šestletno študijo. Vi imate več izkušenj kot mi. To nam bo dalo material za razmislek. Hvala lepa za vaše vprašanje. To nam bo pomagalo pri nadaljem delu. Moji kolegi in tudi sama sem pa vam seveda vedno na voljo za dodatne kazalnike. Hvala lepa, gospa Mišu. Hvala kolegicam in kolegom za komentarje dopoldanski del zasedanja je končan. Nadaljujemo popoldan ob treh. Z nami bo gospod Mišel tudi takrat in dober tek.